witam państwa bardzo serdecznie dobro jutro gospe in gospodje prosim če se vsi usedete cieszę że jesteśmy właściwie chyba w lepo vas eh, pozdravljam in z velikim veseljem ugotavljam da smo zbrani že vsi vsi so torej prispeli in ni nam treba čakati še pet minut s sejo ampak lahko kar takoj začnemo Verjetno ste se vrnili v parlament s počiti in dobre volje, kajti seveda je tudi počitnic enkrat dovolj. Tako da pozdravljam vse, pa tudi goste, tolmače, Evropsko komisijo. Današnji dnevni red je dokaj natrpan, tako da kar predlagam, da začnemo. Najprej bomo sprejeli osnutek dnevnega reda. Tukaj smo dobili zaprosilo, da bi popovdne začeli obravnavati točko 11 na mesto točko 7. Točko 10 pa bi obravnavali po 11. točki. Torej, takšna je prošnja poročevalca. Mislim, da nam to ne bo predstavljalo prevelikih težav. Imamo tolmačenje v eh, enajst jezikov. Zdaj pa, če kar pridemo k sprejetju zapisnikov eh, za seje, ki so potekale 20. in 21. junija ter 9. in 10. julija. Torej, če ni nobenih ogovorov, eh, so zapisniki sprejeti, tako da lahko nadaljujemo s četrto točko Eh, dnevnega reda splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019. Poročevalec za to mnenje je podpredsednik Ramon Luis Valkarel Siso. In seveda vam bomo kaj k malu dali besedo. Pripravili ste osnutek mnenja v imenu našega odbora. in glasovali bomo o tem. Osnutko, izvolite, podpredsednik, beseda je vaša. Yes. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala vsem prispevkom za ti dve mnenji. Govorim o, te in o, pri, o, in o, nasle, o tem mnenju in o naslednjem mnenju. Postavili ste predloge sprememb in s tem ste obogatili besedilo. S temi spremembami smo lahko predlagali ponovno vzpostavitev proračunskih linij, ki so bile izvirno predstavljene, vendar ki jih je uh, zmanjšal svet in da smo tudi lahko predlagali določene pilotne projekte. Prvo mnenje, o katerem bomo glasovali, nam je omogočilo poudariti uh, pomembne točke, recimo podporne ukrepe zaradi eh, ruskega embarga, vprašanje sadja in zelenjave, kar je ključnega pomena za proizvajalce. Prav tako je pomembno, da se uh, borimo proti škodljivcem, pomembno je uh, spodbujati inovacije in programe obzore 2020. Sporočilo je jasno in jasno je, da se želimo izogniti rezom za leto 2020. 2019. Eh, kmetijstvo je sektor, ki je zelo veliko pretrpelo v zadnjih letih, kot sami veste. Najlepša hvala. Torej predlagam, da kar začnemo glasovati. Predlog spremembe ena. Glasovali bomo o predlogih sprememb z dvigom rok. Za. Kdo je torej za predlog spremembe ena? Hvala. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe dva. Za. Sprejeto. Predlog spremembe tri. Za. Hvala. Sprejet. Predlog spremembe štiri. Za. Hvala. Sprejet. 5 za sprejet. 6 za sprejet. 7 za sprejet. 8 za sprejet. 9 za sprejet. 10 za sprejet kompromisni predlog spremembe ena glasujemo elektronsko. Eh, sorry, sorry, one EFDD too many. One e, one e. En član iz EFDD je preveč. En mora umakniti kartico. Dziękuję za pan, eh, poseł Agniu, pan poseł Agniu bardzo. Hvala lepa, gospod Agniu. EFDD imamo tri glasove in trije smo prisotni. Kako bi lahko imeli štiri glasove? Okay, sorry, Mr. New, I'm advised that prav, prav kar smo slišali, da je bil problem z napravo, tako da bom odslej ignoriral to, kar mi naprava pokaže. Imate posem prav, tri glasove ste oddali. Res, lepo se vam opravičujemo in vaši politični skupini, gospod. Torej, za konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 18. Za. Sprejet. Predlog spremembe 21. Za. proti? Zavrnjen. Predlog spremljajo 22 za. Sprejet. 23 za. Sprejet. 24 za. Sprejet. 25 za. Sprejet. 26 za. Sprejet. 27 za. Sprejet. 28 za, proti, preverimo. Lahko glasujete. Zameka glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 30. Za. Sprejet. Predlog spremembe 30. Pa ponovimo, ponovimo glasovanje o predlogu spremembe 30. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 31. Za? Sprejet. 32. Za? Proti? Preverimo. Glasujemo. Zamekam. Konec glasovanja. Zavrnjen. Se opračujem, gospod podpredsednik. Predlog spremembe 33. Za. Proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeti z majhno večino. Predlog spremembe 34 za, sprejet. 37 za, sprejet. Predlog spremembe 36 za, sprejet. 37 za, sprejet. Predlog spremembe 38 za, sprejet. Predlog spremembe 39 za sprejet. Predlog spremembe 40 za sprejet. 41 za sprejet. Zdaj pa bomo glasovali še o osnutku tako spremenjenega mnenja. Glasujemo elektronsko, izvolite. Odajte glas. Sam kam se, kam se, kam se kosoli. kosoli. Konec glasovanja. Torej, osnutek mnenja je bil sprejet. Se zahvaljujem vsem in hvala poročevalcu. Ste želeli besedo, gospod poročevalec? Izvolite. Ja, ja. Ne, hvala, sem že prej vse povedal, kar sem želel gled, povedati glede teh dveh mnen. Thank you.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 Gracias, presidente. Me... No vam... Lo anterior. Hvala, bom ponovil to, kar sem prej uh, dejal. Ko sem v vodoma spregovoril, sem govoril o obeh mnenjih. S tem sem želel privrčevati nekaj časa. No, vendar je vseeno tudi dobro narediti kratek povzetek. Torej, hvala, da ste mi znova dali besedo, vendar. Uh, Že prej sem povedal vse, kar sem želel povedati, ker sem upošteval vaše navodila, da moramo prihraniti nekaj časa. Hvala lepa. Najlepše. Hvala. Gremo torej kar na glasovanje. In sicer gre za predloge sprememb k proračunu ter eh, zlasti pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Predlog spremembe 5864, kdo je za? Sprijet. 5863, kdo je za? Sprijet. 5862, kdo je za? Sprijet. Vsi, vse to so bili predlogi pročevalca. Zdaj pa 5854, kdo je za? Proti zavrnjen. Pet, osem, sedem, sedem, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Pet, osem, sedem, osem, kdo je za? Proti. Ne dvigate rok. Proti zato težko razberem rezultat. Mislim, da je sprijet, ampak bomo preverili. 5, 8, 7, 8 glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Dziękuję. Po... Sprejet. Pet, osem, šest, ena in 97 sta identična za sprejeto. 5, 8, 8 nič za, proti, zavrnjen. 5, 8, 5, 3 za, proti, preverimo. 5, 8, 5, 3 glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Lepo vas prosim, če dvigate roke. Pet, osem, osem, ena, za, proti, zavrnjen. Pet, osem, osem, šest, za, proti, zavrnjen. Pet, osem, osem, tri, za, proti, zavrnjen. 5, 8, 8, 6, za, proti, zavrnjen. 5884 za, proti, zavrnjen. 5905, kdo je za? Proti, zavrnjen. 5885, za, proti, zavrnjen. 5882, za, proti, zavrnjen. 5887, za, proti, zavrnjen. 5888, za, proti, zavrnjen pet, devet, nič, štiri. Za. Sprejet. Pet, osem, šest, nič in pet, osem, sedem, tri sta identična. Za. Sprejet. Pet, osem. Osem, osem. Za. Proti. Zavrnjen. 5903 za sprejet. 5889 za proti zavrnjen. 5852 za sprejet. 5851 za sprejet. 5893 za proti zavrnjen zavrnjen. 5, 8, 9, 4, za, proti, zavrnjen. 5, 8, 7, 4, za, sprejet. 5, 8, 7, 5, za, sprejet. 5, 8, 90, za, proti, zavrnjen. 5, 8, 9, 1, za, sprejet proti, zavrnjen. 5, 8, 9, 2, za, proti, zavrnjen. 5, 8, 5, 9, za, sprejet. 5, 8, 50, za, sprejet. 5, 8, 5, 8, za, sprejet. 5, 8, 50, za, sprejet. 5, 7 za sprejet. 5, 8, 5, 6 za sprejet. 5, 8, 5, 5 za sprejet. 5, 8, 6, 5 za sprejet. 5, 8, 6, 6 za sprejet. 5, 8, 6, 7 za sprejet za. Sprejet 5, 8, 6, 8 za. Sprejet 5, 8, 9, 7 za. Proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Za neka glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 5895, pravi predsedujoči. Za. Se upravičujem, enega sem preskočil. 5896 za. Zavrnjen. 5895 za. Sprejet. that's adopted, you, this one falls. Okay, okay, okay. Poprawka 5898. Kto jest za? 5898 za, proti, zawarnien. 5869 za, sprejet. 5899 za, proti, zawarnien pet, osem, sedem, nič za. Sprejet. Pet, osem, sedem, ena za. Sprejet. Pet, devet, nič, nič. Za. Proti. Preverimo. Mislim, da je zavrnen, ampak preverimo. Glasovanje glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z manjšo večino. 5872 za sprejet. 5876 za proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 5, 9, nič 1, za, proti, zavrnjen. 5, 9, nič 2, za, proti, zavrnjen. moj, na mojem seznamu je bilo za ELS napisano nekaj drugega, ampak se mi zdi, da je bila IVIZA, zato sem pogledal eh, koordinatorja ELS, nisem vedel, kaj se dogaja. Tako da najlepša hvala, mislim, da smo s tem zaključili uh, glasovanje. Gospod Egnjo, izvolite. Niste objavili rezultata tega glasovanja. Ostatnje głosowanie jest przyjęte jeśli chodzi o głosowanie. Ta dokument je bil sprejet. Predlog spremembe 5902 je bil sprejet. In potem tukaj ni zaključnega glasovanja, ker smo glasovali samo o ločenih predlogih sprememb. Gospod poročevalec, ste želeli še kaj povedati ali pa torej gospod podpredsednik? Yo le, le, eh, le agradezco su, su... Hvala za vaše prizadevanje, gospod predsednik. Vendar bom ponovil to, kar, ste, kar sem že prej povedal. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ampak se poznate, takšna so pač pravila vodenja seje in če vam ne bi skušal dati besede, bi, bi vam morda storil krivico. Tako da bolje, da se upravičim tako, kot pa sicer. Torej, lahko nadaljujemo kar šesto točko na dnevnem redu. Vsem se res zahvaljujem, da ste sodelovali pri glasovanju. Zelo jasno vidim, da smo si dobro odpočili, kajti v manj kot 20 minutah smo zaključili z glasovanjem. To pa pomeni. Okay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 Poudarim, da gre za to, da si želimo dobrega dogovora. Gospod Jar je poročevalec eh, za to mnenje, vendar pa se zdi, da je odsoten, žal ga ne vidim. Vendar pa ima gospod Jar tudi zelo dobre prijatelje in kolege, tako da bomo besedo k malu dali. Spenza. Gospod Linz, gospodu Linzu. Torej, gospod, vi boste lahko podali uvod v to točko dnevnega reda, tako da meni ne prostane kaj drugega, kot da vam predam mikrofon. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta predlog poročila bom torej predstavil imenu gospoda Jara, ki se nam danes ni mogel pridružiti. Gre za zelo kratko stališče, kratko poročilo kolega uh, Um, Jar je imel le malo znakov na voljo, zato je bil tudi kratek. Rok za predložitev sprememb je že pojutrišnjem, tako da gre za zelo strnjeno časovnico. Kaj pa vsebinsko? Gre za to, kakšne finančne posledice bo imel uh, ta VFO uh, um, na področje kmetijstva. Uh, Eh, gospod Jar meni, da je treba povdariti, da eh, je eh, sveto, skupna kmetijska politika pomemben stebr za oskrbo evropejcev z varnimi in kakovostnimi izdelki in hrano. Po drugi strani pa a, mora zadostiti če dalje večjim zahtevam in a, se spoprijema z okrčenjem proračuna. Omenja se seveda tudi Brexit. A, in uh, gospod Jar meni, da to ne sme pomeniti negativnih posledic za kmetijstvo. Prav nasprotno, uh, kar zadeva VFO in različne prikaze, torej tukaj se razlikuje med tekočimi in stalnimi cenami in gospod Jar predlaga, da se tukaj omeji uh, komisija le na en način predstavitve. In ob zaključku se uh, gospod uh, Jar zauzema za to, da bi, bi uh, pri uh, reformi SKP zmanjšali eh, upravno breme in siceršnje breme za kmete. Veseli se že predlogov sprememb eh, in se zahvaljuje, da je smel predstaviti to poročilo. Hvala. Torej, hvala lepa. To pomeni, da lahko začnemo z razpravo. Besedo bom dal poročevalcem v senci najprej. Kaj ti, ti seveda sodelujejo pri delu v imenu političnih skupin. Najprej dobi beseda gospa Maurin, izvolite. Že ne bi želel ograničati vystopljenje, no, ampak imamo dovolj časa, saj zaenkrat se tako zdi, tako da čas, eh, časa za govor ne bomo omejeval. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi kolegi, najprej bi se zahvalila poročevalcu za res kakovostno upravljeno delo. Večkrat smo že izpostavili številne pomisleke glede prihodnega večnetnega finančnega okvira in res potrebujemo več jasnosti glede številk, tako da je nujno izvesti vse pre izračune, pri, pri tem upoštevati eh, inflacijo eh, re, ter revizijo eh, skupne kmetijske politike in finančnega okvira. Sama sem zaskrbljena zaradi eh, znižanja v drugem stebru, kajti SKP igra ključno vlogo za kmetijski sektor, potrebno je podpreti kmete, poleg tega pa je to pomemben dejavnik tudi za eh, razvoj podeželja in mislim, da bi uh, morala tudi komisija oziroma celoten odbor prisluhniti tem pomislekom. Uh, ko gre za naložbe, za dostopnost podeželja, uh, je na našem podeželju vse več eh, opuščanja in temu se moramo zaprstaviti. Zato se zauzimam za drastično okrepitev drugega stebra. Kar pa zadeva lastna sredstva, je to vprašanje eh, bolj aktualno kot kdajkoli. Eh, res potrebujemo nove vire za proračun, tudi za kmetijski proračun in zato podpiram, moramo podpreti prehod na bolj vzdržne kmetijske prakse. Najlepša hvala. Hvala lepa. Bi še kdo želel besedo? Odprčevalcev v senci? Očitno ne. Torej gremo zdaj na seznam ostalih govornikov. Oziroma ne, še prej, gospod Petar. Najlepša hvala predsedojoči, hvala tudi poročevalcu gospodu Jaro za njegovo poročilo gre za najpomembnejšo temo, o kateri eh, bomo razpravljali tem v prihodnem mandatu in zelo pozorni moramo biti pri obravnavi tega vprašanja. Potrebujemo poglobljeno razpravo o tem, kako trošimo denar. Prav tako je potrebno preučiti, kaj pravzaprav kmetje dejansko potrebujejo. Če se pogovarjate s kmeti in številni kolegi so tudi sami kmetje, In če jih vprašate, kaj si zares želijo, v glavnem izpostavljajo tri tematike. Res želijo, eh, da bi bilo njihovo delo cenjeno, da obstaja zavedanje, da imajo pravka z naravo, da ohranjajo naravo in da želijo narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi jo še naprej ohranjali, ter da želijo neko nadomestilo za milijone in milijarde, ki jih porabijo za eh, zmanjšanje učinka na okolje. Poleg tega želijo nadaljevati s kmetovanjem in predati kmetijo naslednjim generacijam. Želijo dobro uh, živeti uh, v okviru svojega kmetovanja in Vprašanje je, ali naj prihodek kmetov izvira od vlad, iz bruselskega denarja, ali pa bi morali kmetom dati možnost uh, da denar sami zaslužijo na trgu s prodajo svojih proizvodov. In to je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti tudi v našem parlamentu. In eh, to pomeni, da potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočila kmetom, da bodo v manjši meri odvisni od neposredne dohodkovne podpore, ter da bodo v večji meri lahko črpali dohodek z trga. Na različnih celinah obstajajo različne kmetijske politike in prakse in zdi se, kot da bi šlo za neke vrste vojno v eh, neposrednih podporah. Eh, in o tem moramo razmisliti. Razmisliti moramo o tem, ali neposredna dohodkovna podpora dejansko izboljšuje konkurenčnost kmetij. Vem seveda, da se pojavljajo eh, težave zaradi razlik pri eh, ceni hudnih eh, elementov na drugih celinah, eh, ampak eh, vendar ne govoriti moramo o tem, kako uporabiti denar, ki je predviden eh, v tem večletnem finančnem okviru za kmetijstvo in, in eh, imeti moramo dobro zgodbo, eh, zgodbo, ki jo bomo lahko pojasnili prijateljem, državljanom, kmetom. In s tem bomo tudi zagotovili, da bo obstala pripravljenost nameniti več denarja kmetijskim politikom. Eh, tako je naše stališče na splošno. Alde meni, da potrebujemo zadostno financiranje za kmetijsko politiko in da potrebujemo poglobljeno razpravo, s katero bomo oblikovali dobro kmetijsko politiko, ki jo bomo lahko razložili svojim voljivcem. Hvala. E, Hvala lepa. Uh gospe in gospodje, če dovolite, bi se tudi sam oglasil kot predsednik. Želel bi se navezati na zelo zanimivo izjavo prejšnjega govornika. Vsi se seveda sestajamo in pogovarjamo s svojimi kmeti. In vprašanje je, kaj je ustrezna zadostna podpora, kakšno je ustrezno financiranje, kakšno je ustrezno financiranje v vaši državi in kaj je ustrezno financiranje na Polskem ali v kakšni drugi državi. Eh, ali pa naprimer tudi na severu Italije. Seveda si vsi želimo, da bi uh, imeli kmetijstvo v vseh naših državah, kot ga imate vi na nizozemskem. Ampak razmere so zelo različne. Vsi kmetje predvsem želijo, da jim zagotovimo stabilne pogoje, da jim omogočimo, da bodo sami služili. Ne želijo uh, donacij, želijo zgolj priložnost, da bi sami zagotovili svoj prihodek. Seveda pa moramo biti pozorni tudi na vse, kar se dogaja po svetu. Omenili ste neke vrste vojno ali eh, tekmo pri subvencijah in bilateralni trgovinski sporazumi med določenimi državami imajo včasih večji vpliv na naše kmete kot pa SKP. Ampak eh, vseeno, hvala za vašo izjavo. naši poročevalci delajo na tem dokumentu in eh, pripravljajo tudi predloge sprememb. Zdaj pa gospod Vazan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, kar zadeva mene, bi izpostavil, da v nasprotju s tem, kar je zapisano v prvi točki SKP ne podpira naše eh, varnosti pri prehrani in eh, ne zagotavlja zadostne prehrane. Eh, za vso, vsako ceno se pogajamo o prostotrgovinskih sporazumih, ki ogrožajo našo prehrano in to se mi zdi povsem noro. Seveda eh, je potrebno zagotoviti, da bodo naši kmetje spoštovali stroge norme, zato jim grozijo tudi kazni, ampak potrebujemo proračun, ki se ne bo zmanjševal. Eh, in komisija eh, vse čas govori o tem, kaj želi, ni pa rezultatov na terenu. In potrebujemo dobre tudi upravne prakse, ki bodo te rezultate prinesli. Eh, kmetje predvsem eh, želijo zagotoviti ustrezen prihodek in eh, od kje ga zagotoviti, to je bistvo problema. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo še vaš sosed. Hvala lepa, gospod predsednik. Mnenje našega odbora zagovarja proračun za SKP, eh, cikl z dvema stebroma in to je tudi naše stališče. Obžalujemo, da ni predvidena ukrepitev kriznega režima in eh, lahko rečem, da v širšem smislu podpiramo to mnenje. Odbor potrjuje, da eh, je proračun podvržen določenim omejitvam zaradi novih evropskih politik ter Brexita in da eh, se zmanjšanje sredstev navezuje na različne parametre in različne primerjave znotraj eh, Evrope. In eh, komisija tu uporablja dve računski metodi, ki se razlikujeta. Prihaja do zmanjšanje sredstev v drugem stebru in tu res pozivamo komisijo, da upošteva, da ta stebr krepi naložbe in zaposlovanje na podeželju, eh, ki mu grozi opuščanje. Torej, eh, žal je zelo malo možnosti, da bodo drugi odbori ter tudi sama komisija sledili našemu mnenju, kajti nažalost se komisija še vedno zauzema za znižanje sredstev za evropsko kmetijstvo. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Gospodu Linsu bi, ki je govoril v imenu prečevalca, jaz spregovoril, da poročilo se zdi um, primerno, vendar mislim, da moramo biti vendarle nekoliko uh, bolj preudarni, kajti res smo prizadeti z velikim rezom in pravim, da je dobro poročilo, vendar vseeno bi lahko znotraj svojih možnosti morali. Uh, poštevati je to, da je prišlo do rezov, zlasti v kmetijski politiki. Strinjam se z določenimi predlogi glede reforme lastnih sestov, vendar bi dodala še to, da bi morali imeti možnost povečanja prispevkov držav članic. To bi tudi morali vključiti v naše poročilo. Lastna sestva da, smo za to vendar prav tako bi lahko vključili večjih sredstev strani držav članic. Naša počuva, ko sem se to dobro izpostavila, pomemben je drugi stebr. Prišlo je do velikega reza v drugem stebru. Prav tako treba omeniti, da nam ni všeč, da je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bil izključen. Pomembna je koordinacija med, struktur, med strukturnimi skladi to se lahko zgubi na ta način. In v predloge sprejem bom to vredno vključila. In prav tako je pomembno omeniti, da potrebujemo sredstva za okoljske teme, za zdravstvene teme, tudi za trgovinske sporazume. Eh, nekdo je to omenjal. Prosto trgovinski sporazumi eh, spodbujajo izvozni sektor vendar to pogosto ni v skladu z proizvodnimi modeli in to tudi treba upoštevati. In to mora tudi upoštevati uh, večletni finančni okvir. Bom predstavila več eh, predlogov sprememb, zato da bi se izboljšalo to mnenje odbora in bi se navezala še na komentar gospoda Uviteme. Če bi še naprej uh, stavili na podpore ali bi zadevo bolj prepustili trgu. To je zanimiva razprava, vsekakor. Gre za vprašanje denarja za kmetijsko politiko. In ko se soočamo z reformo, moramo vedeti, kako uporabiti ta sredstva. Ali naj gre za subvencije, za podporo, ali pa bi morda morali bolj zupati trgu. To je gotovo zanimiva razprava, vendar trenutni model, trenutni predlog komisije, ta nov model, eh, ne vem, če bo k temu prispeval. Mislim, da bo šlo za pristop, eh, ki ga bo treba prilagoditi vsake državi članice in bilo bi dobro imeti še naprej to razpravo, predstaviti različna stališča, to je zanimiva razprava. Kajti vse delo, ki ga upravljamo, je namenjeno temu, da bi trg nekega dne lahko v večji meri, v največji meri plačeval kmete. Vsaj takšno je moje mnenje. Morali bi se vse prizadevati za to. Hvala. Najlepša hvala. Prosim, da si ne vzamete, gospe Gilere, za vzor, ko gre za eh, vaš prispevek, gospod Agnjo. No, upam, da boste nekoliko popustljivi, kajti to ni na dnevnem redu. Na zadnjem eh, sestanku sem eh, povedal, da bom eh, obiskal Španijo in eh, severno obalo in da bi želel tam obiskati kako kmetijo. In eh, kolegi, kolegica mi je ponudila, da eh, mi bo poiskala kmetijo in izpolnila je obljubo. Eh, šel sem v Španijo. Španijo, z nekaj težav sem našel to kmetijo, prišel sem v vas, eh, tam je stal nek mladenič pred hišo, upal sem, da govori angliško. Prašal sem ga, kako se pride do te kmetije, pa ne samo, da je eh, govoril angliško, ampak je celo vedel, kdo sem, ker je bilo očitno časopis objavljeno, da prihajam. Eh, in izkazalo se je, da je bil tam eh, samo na počitnicah, ker ostalih 11 mesecev v letu dela v Bruslju kot lobist. Obiskal sem torej eh, kmetijo, ki zelo dobro deluje, je pravzaprav zelo znana, gojijo bike in zelo cenim, da sem imel priložnost to kmetijo obiskati, ampak tu govorimo o denarju in tu je povezava. In, eh, ta kmet je pred 15 leti izgubil sina v kmetijski nesreči in tu se vedno pogosteje dogaja. Na Združenem kraljestvu, kjer kmetijsko prebivalstvo upada. Eh, smo priča številnim nesrečam in smrtnim žrtvam in če bomo čemu namenjali denar, potem je ključno, da se osredotočimo na to. Eh, lahko govorimo o varni prehrani, ampak varnost posameznikov, ki delajo na kmetijah, je ključnega pomena. Hvala za potrpljenje in hvala, Hester. Odnošil pa tako važne, odnošil pa tako važne sprave, že mišljam, že bo, bo pa. Ja, res izpostavili ste eh, zelo pomembno vprašanje, tako da sem vam bil pripravljen dati še celo nekaj več časa. Gospa Senra. Hvala. Uh, sem proti zmanjšanju proračuna za kmetijstvo vendar bi rada povedala tudi, da moramo veliko bolj delati na tem, da bi vzpostavili politične ukrepe, s katerimi bi lahko kmetje in kmetice bili manj odvisni od javnih pomoči in da bi lahko dostojno živeli svojega dela. In zato potrebujemo mehanizme, s katerimi bomo dosegli pravične cene. In te cene morajo biti zajamčene za celotno obdobje kmetijske dejavnosti. Zelo pomembno je tudi imeti prioritizacijo sredstev, zakaj jih namenjamo. Lahko bi recimo spodbujali modele uh, ekološkega kmetijstva, lahko bi podpirali recimo uh, za prva leta kmetijske dejavnosti, ko gre za mlade, pa tudi za osebe, ki so manj mlade, ki se lotijo kmetijstva. Uh, in moramo imeti merila in smernice za to, da javni denar dejansko služi kmetijstvu, ki bo bolj v službi družbe, majhnih in srednjolikih kmetov, kmetov in kmetic in da ne bo ta denar zgolj služil podjetjem, ki so na koncu tista, ki večinoma dobijo ta javni denar. Torej, da ne bo denar za kmetijstvo končal tam.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 Na sejah Evropskega parlamenta se pogosto pogovarjamo o tem, da je treba okrepiti varnost Evropske unije na vseh področjih delovanja. Ko govorimo o varnosti pred zunanjimi nevarnostmi, ko govorimo o varnosti in, na internetu in tako naprej. Vendar le na našem odboru govorimo o varnosti preskrbe s hrano 500 milijonov državljanov Evropske unije. Le za nas je to strateško in varnostno vprašanje prihodki v kmetijstvu so podpoprečni eh, prejemki glede na druge gospodarske panoge. Priča smo podnebnim spremembam, ki v določenih delih Evropske unije eh, uničujejo ogromne količine mm, polščin. Poleg tega smo priča ruskemu embargu in drugim razlogom, zaradi katerega se kmetijski prostor prazni. Zmanjšanje sredstev za kmetijsko politiko je napačno sporočilo zlasti za mlade kmete, kajti želimo, da bi mlade kmete vključili v kmetijstvo. Proračun Evropske unije, ki bo evropskim kmetom dal manj denarja, da bi lahko ohranili svoje kmetije, svoje družine in evropsko tradicijo, ni dobro proračun. Moramo ga spremeniti in zato podpiram priporočila gospoda Jara v njegovem mnenju. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Povsem se strinjam s poročevalcem in prejšnjimi govorniki, da SKP potrebuje v prihodnje močno financiranje. Zagotoviti moramo, da to ostane vsaj na trenutni ravni. Gre za vprašanje varne oskrbe hrano in varnosti okolja, gre za odzivanje na podnebne spremembe in eh, na kocki je tudi evropska konkurenčnost. Gre tudi za zagotavljanje varne oskrbe s hrano in energijo v Evropski uniji. Eh, Zmanjšanje kmetijskega proračuna je torej v nasprotju z ambicioznimi cilji, ki so bili zastavljeni za kmetijsko politiko. Trenutna finančna situacija um, pomeni, da je težko najti primerljivo nacionalno financiranje in kmetje si eh, težko obetajo dober prihodek, prihaja do naravnih katastrof, do nihanj v gospodarstvu in to vedno znova lahko privede v situacije, ki bodo tudi v prihodnje potrebne subvencije. Najlepša hvala, gospod Trope. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da smo imeli dovolj časa, da smo preučili predloge komisije in imeli smo tudi številne priložnosti, da se pogovorimo z lokalnimi kmeti, s kmeti sosednjih držav, da eh, izvemo, kakšna so njihova pričakovanja in da gotovimo, kaj lahko naredimo mi, zato da bi zagotovili, da bo prihodnost kmetijstva svetla in da bomo lahko pritegnili nove mlade kmete. Predvsem mislim, da moramo biti dosledni. Če na plenarnem zasedanju pravimo, da ne dopuščamo znižen financiranje, moramo pri tem ustajati. Tu so novi izzivi, tu so nove želje in naloge in za nje je potrebno najti dodatno financiranje ali pa te naloge zmanjšati, nobene druge poti ni. In pa še nekaj, kar zadeva drugi stebr. Vsi si želimo podeželjska območja, ki bodo sposobna preživeti prihaja pa do 25-odstotnega znižanja. Kaj se bo torej zgodilo s podeželjem, če bomo eh, znižali to financiranje za pomembne verige? Denar iz drugega stebra se uporablja tudi za program LIDER in za financiranje kmetov, ki pridobivajo eh, oziroma ki so pridobili določene izkušnje. Zelo pomembna točka pa so tudi naravne katastrofe. Lani je veliko držav utrpelo poplave in obilno deževje, prizadeta je bila. Eh, žetev, letos eh, pa je tu suša in pomankanje vode. O tem bomo sicer govorili jutri, ampak to je potrebno odraziti v predlogu. Če kmet izgubi 20 ali 30 odstotkov pridelka zaradi vremenskih razmer v enem letu, naslednje leto pa 30 odstotkov zaradi drugega vremenskega pojava, bo obupal, ne bo želel nadaljevati. Tako da, če želimo, da bi Evropa imela dovolj kakovostnih živil in hrane, moramo intervenirati in stvari regulirati. Strinjam se, da moramo govoriti o cenah, kajti če o tem ne bomo uh, govorili, uh, bo to pomenilo, da več kot bomo namenjali denarja, več tega denarja bodo dobili predelovalci in trgovci, kmetom pa ne bo ostalo nič. Torej, res moramo uvesti zgornje meje in pragove pri cenah, tako da bomo lahko prepričani, da bodo podpore dejansko deležni kmetje. Prav tako moramo razumeti, da vse države potrebujejo konkurenčnost in da v prihodnje potrebujemo konvergenco. Hvala. Najlepša hvala, gospa McGinnis. Hvala lepa, predsednik. Hvala pročevalcu, gospodu Jaro in Norbitu, ki je predstavil mnenje. Danes se moramo osredotočiti predvsem na zagotavljanje proračuna. Seveda je potrebno govoriti tudi o tem, kako se denar porablja in to bo moralo slediti. Ampak, če nimate denarja, nimate eh, potrebe po razpravi o tem, kako se ga porablja. Eh, Poleti sem govorila s kmeti in števili pravijo, da so plačila iz SKP edina gotovost. Vse ostalo je negotovo zaradi učinkov vremena, zaradi eh, povišanja cen. Zato se je potrebno sredotočiti na to, da bodo še naprej deležni podpore v okviru SKP. Jutri bomo govorili o vremenskih vplivih in podnebnih posledicah eh, letošnjega poletja, eh, poplav, suše. Ampak glede na tako realnost bi se morali zauzemati za povečanje proračuna. Znižanje sredstev, ki je predlagano, ne temelji na potrebah sektorja, temelji na treh ali štirih dejavnikih. Najprej so tu potencijalne posledice Brexita, potem drugič je tu uh, potreba po spodbujanju spodbujanju drugih politik, eh, preseljevanja, varnosti, obrambe. Potem pa je tu še zadržanost nekaterih držav, da bi bile pripravljene povečati svoj prispevek v eh, proračun. Torej, osredotočiti se moramo na eh, pritisk na države članice ter ustrajati pri tem, da Eh, tega, kar potrebujemo za druge politike, ne smemo jemati kmetijstvu. To mora biti naša mantra. Potem pa se lahko pogovarjamo o podrobnostih tega, kako bomo denar porabili. Eh, slišali smo nekaj eh, zanimivih pripomp o trgu. Načeloma se strinjam, ampak trg ne deluje tako, kot vi pravite. In supermarketi pravijo, da prihaja do upada cen hrane, da Eh, stroškov, eh, večjih stroškov ne čutijo potrošniki, ampak bodo eh, to breme nosili proizvajalci. Tako da mislim, da moramo res okrepiti pritisk iz našega odbora in zagotoviti, da se bo zagotovilo povečanje proračuna zaradi podnebnih posledic. Potem pa bomo govorili o tem, kako ta denar razdeliti, ampak najprej si ga moramo zagotoviti. Hvala.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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta, to poletje sem se na nizozemskem veliko pogovarjala o tej temi in to, kar je povedal kolega Jan Fautema, Hautema o nizozems, na nizozemskem, so vsekakor uh, v spredje uh, potisnili upravljalci. Če pa s tem govoriš, o tem govoriš s kmeti in če jim poveš, uh, kakšni bo, so novi predloge glede podnebnega uh, svežnja, uh, In če govorimo potem o dobrobiti živali, okolju, naložbah, o varnosti hrane in tako naprej, kjer zahtevamo visoke standarde, rečejo, ja, ampak mi kot družinska podjetja moramo vsekakor vedeti, da bomo vsekakor lahko preživeli uh, socialno in tudi ekonomsko. Velike razlike so, če govorite v uh, imenu velike multinacionalke, kjer imate tisoče. Uh, Eh, krav, eh, ali pa če se pogovarjate z družinskimi podjetji. In če govorimo o dohodkovni podpori, je to vsekakor zelo pomemben vidik za te družinske kmetije. Torej, eh, ti se začnejo spraševati, ali se morajo začeti ozirati po čem drugem. In uh, Na nizozemskem smo sedaj e, imeli hudo sušo in sedaj kmeti plačujejo trikrat ali petkrat več tudi za krmo in vse, kar je povezano. Na srečo je na področju mleka zdaj trend pozitiven, ampak vse vedno znova prihaja do fluktuacij. In eh, imeli smo pred dvema letoma tukaj tudi ministra za kmetijstvo iz Amerike in rekel je zelo jasno, tudi v Ameriki je treba še naprej podpirati kmete. In potem se potem lahko spet vr, eh, vrnemo na začetek ki, uh, in rečem, uh, da lahko uh, predsednik vlade Rute pravzaprav sploh ne ve, o katerih sredstvih govorimo, ali govorimo o petih odstotkih ali o petnajstih odstotkih. In potem pri strukturnih skladih se pojavi novo vprašanje, tam pridejo vsi politiki iz projekt, iz pokrajin, ki imajo vse te projekte za podeželje. Torej, ogromno stvari je, ki jih moramo poskrbeti in zato se tukaj strinjam z uh, stališčem Petra Jara in uh, politično skupino ELE. Zelo dobro moramo vedeti, kako bomo tukaj nadaljevali, kajti uh, tukaj imamo. Um, Varnost prehrane in oskrba s prehrano je drugo najpomembnejše področje po uh, podnebnih spremembah. In najprej moramo vedeti, kako bomo tukaj razvijali stvari vnaprej naprej. Uh, tukaj nisem liberalka. Jaz mislim, da kot Evropski parlament imamo tukaj zelo pomembno vlogo, da se pogovorimo o tem, kakšna je naša prihodnja pet. Kajti ne gre samo za podeželje, gre za vse druge industrije in lahko si pogledamo, kako drugi kontingenti pravzaprav nam odozemajo proizvodnjo, če bomo tukaj. Um, um omilili svoje stališče in bodo naše prizadevanje neuspešna. Doamnă președinte, mulțumesc. Gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda si vsi želimo dobrega proračuna, istočasno pa se kaže, da bo prišlo do znižanja. Glede na izzive v kmetijskem sektorju pa menim, da bi bila najbolj enostavna rešitev ta, da pritisnemo na države članice, da povišajo svoje prispevke proračun. Sicer denarja za kmetijstvo ne bomo mogli zagotoviti. Gospod predsednik, zastavili ste zanimivo vprašanje. Kaj pomeni ustrezno ali primerno financiranje kmetijskega sektorja? Eh, kaj je prej eh, jajce ali kura? Mislim, da moramo razumeti ta eh, vidik, namreč proračun mora biti eh, ustrezen za to, da se kmetom zagotovi, da imajo dostojno življenje, da imajo dostop do zdravstvene oskrbe, do izobraževanja, eh, do dopusta, do pokojnine. Eh, Istočasno pa moramo v našo razpravo vnesti tudi interese potrošnikov. Potrošniki morajo imeti dostop do visokokakovostnih proizvodov po razumnih cenah in tu se potem zastane vprašanje neposrednih plačil. Neposredna plačila so neke vrste varnostna mreža za kmete, ampak šel bi še dlje in bi rekel, da višina teh neposrednih plačil ni nerelevantna, kajti pri nas v vzhodnji Evropi imamo raven eh, neposrednih plačil, ki čeprav zagotavljajo varnost, ne omogočajo dostojnega življenja kmetov, kajti raven je precej nižja kot v drugih državah. Eh, moram pa seveda pri tem izpostaviti, da vsi delujemo na istem enotnem trgu. Cena na kilogram mesa je enaka v Romuniji in Nemčiji. Eh, je pa govedino v Romuniji teže pridelovati. Subvencije so niže in kmetje imajo konec koncev manj denarja za naložbe in tudi manj denarja za preživetje. Ravnovesje pri neposrednih plačilih je torej ključno za to, da zagotovimo uravnotežen kmetijski sektor po vsej Evropski uniji. V sedmem členu poročila našega kolege je določba, ki omenja uporabo finančnih virov v kriznih razmerah. Opredeliti moramo, kaj so krizne razmere. V Romuniji ne bomo mogli izkoristiti financiranja za boj proti afriški prašiči kugi, čeprav smo v zelo težkem položaju, ta bolezen. Eh, ki se je razširila z divjih živali, eh, nas ogroža. Težko je nadzorovati divje svinje iz Ukrajine in nimamo nobenih ukrepov, s katerimi bi kompenzirali izgube. Na tisoče eh, prašičev je bilo potrebno zaklati zaradi bolezni. Ustaviti moramo širjenje te resne bolezni na druge evropske države. Istočasno pa moramo prašičerejcem tudi zagotoviti rešitev, neko varnostno mrežo, da bodo lahko ostali na trgu. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Kot poročevalka za strateške načrte eh, reformeske SKP bi rada videla, da bi uh, ta to, bilo to obzorje nekoliko boljše glede finančnega okvira. Situacija je bila težka in težko je sprejemati tehnične in politične odločitve s tako majhno maržo. Prišlo je do zmanjšanja sredstev, zlasti pri razvoju podeželja in to je res zelo, zelo uh, očitno, zlasti v času, ko se v številnih državah članicah podeželje prazni osredotočamo se na urbana središča in zanemarjamo podeželje. Bilo bi veliko bolje, če bi imeli več cestov za razvoj podeželja. Vem, da eh, Brexit eh, obstaja, države članice ne želijo dati večjega prispevka in zato komisija sprejema odločitve kot jih oziroma takšna situacija, ko se pogajamo. Moramo najti lastna sredstva in podpiram gospoda Jara glede tega. In pomembno je tudi to, da bi države članice dale več v proračun, če potrebujemo, če želimo več Evrope, potem moramo imeti večji proračun, kar zadeva trg. Prostotrgovinski sporažomi preprečujejo, da bi trg lahko deloval tako, kot bi moral. Torej, če mi sprejemamo politične odločitve kot Evropska unija, ki nas pripeljajo v situacijo, ko imajo kmetje slabši položaj, potem moramo okrepiti prvi stebr skupne kmetijske politike. In če vzamemo denar iz prvega stebra v, in potem ta denar damo v rezervni sklep, to ni pravi način. Razumem, zakaj je prišlo do rezov, razumem, kakšno obzorje, vendar vidim tudi, kakšne so težave in kako to vpliva na kmete. Zato se strinjam s vsemi vami in moramo delati uh, v tej smeri kajti situacija je težavna, kajti večletni finančni okvir ne pomaga. In težko bomo dobili eh, politični sporazum, eh, ki bo ustrezal reformi SKP. Dziękuję, pan poseł Dante. Najlepša hvala, gospod Dante. Hvala, gospod predsednik. Veliko je že bilo povedanega. Enostavno bi vas opomnil, da vse študije, eh, ne glede na to, kaj nekateri mislijo, kažejo, da eh, učinek SKP po vsej Evropi ni eh, zanemrljiv. In eh, vse to kaže, kako zelo je potrebna močna SKP, ki zagotavlja dejansko varnostno mrežo in to mora biti naše vodilo za prihodna leta. E, to predvsem zadeva prihodke iz prvega eh, stebra. Komisija je predlagala določene proračunske odločitve in eh, predsedniki vlad in držav so tisti, ki bodo določili raven sredstev, ki bodo na voljo za Evropo in za SKP v prihodnjih letih. In mnenje, ki ga je pripravil kolega, je dobro. Morda bi bilo potrebno stvari še nekoliko zaustriti, zato da nas bodo slišali ne samo v parlamentu, kjer drži, da bomo zelo težko dosegli konsenz eh, moral bi naslišati vse nadbor za proračun, ampak moralo biti. Uh, tudi, uh, moramo biti tudi uh, glasnik uh, vsega, kar se dogaja. Uh, sam se za to zauzemam. Potrebujemo krizno rezervo, ki bo povsem uh, neodv neodvisna in ki je nujna, kajti uh, tekom tega finančnega obdobja smo videli, da komisija nikdar ni uspela sprostiti krizne rezerve, zato ker eh, države, proračunski ministri niso želeli eh, odpreti denarnice. In to je logika, ki. Eh, je v nasprotju s potrebami. Ne samo, da nimamo ustreznih sredstev, potem pa načrtujemo še zmanjšanje prvega stebra, zato da ta sredstva namenimo v, za krizno rezervo. Mislim, da bi se tu morali nekaj naučiti iz tega, kar se dogajalo v tem finančnem obdobju. Najlepša hvala. Uh, Hvala, upam, da ste vsi preživeli prijetno poletje. No, če iščete sredstva za katerikoli projekt, za gradnjo hiše, za vzpostavitev podjetja, eh, so tisti, na katere se obrnete, eh, ljudje, ki jim morate zagotoviti utemeljitve in pojasnila. In Zato sem presenečen, da slišimo od podpredsednice, da pravi, da ne moremo govoriti o tem, kako bomo denar porabljali, dokler si ga ne zagotovimo. To je norost. Zaradi tega, kako se denar trenutno porablja, smo deležni političnega pritiska in to je tudi razlog, zakaj nekateri v tem parlamentu in komisiji mislijo, da lahko oduzamejo denar od tam, kjer je in ga namenijo obrambi in drugim področjem kdorkoli bo šel na, kdaj na odbor za proračunski nadzor, predlagam kolegici Magines, da kdaj to stori in tam prisluhne komentarjem, ne bo presenečen, da komisija poskuša zmanjšati ta proračun, kajti vedno znova je slišati, da je nemogoče eh, pred ljudmi v Evropi zagovarjati, da se denar še naprej namenja ljudem, kot je britanska kraljica in Larry Goodman. Eh, in drugim eh, v moji državi, kjer eh, nekdo na nekem polju je deležen tisoč evrov subvencije na hektar, nekdo, ki je njegov konkurent, pa ne dobi ni česar želimo več denarja, ampak očitno ne moremo govoriti o tem, kako ga bomo porabili. No, ampak če bi se s takimi argumenti obrnili na banko, bi se z njimi pogovarjali samo enkrat, ker nišče ne bi hotel več govoriti z vami. In tudi evropska javnost želi vedeti, kako se ta denar porablja. Slišim, da govorite o povišanju prispevkov. Mislil sem, da so samo socialisti tisti, ki začnejo iskati več denarja, ko smo v težavah. Kaj pa, če bi zašili lukne v žepu, preden začnemo eh, zahtevati več denarja? terjajo od ljudi po Evropi. Trenutno kmete obravnavamo kot ameriška država obravnava svoje zapornike eh, z eh, mučenjem. Eh, eh, Ohranjamo jih na meji preživetja, dajemo jim eh, nek drobiš toliko, da preživijo, ne morejo pa res eh, zaživeti. In nekaj moramo spremeniti. Potem pa je tu še nekaj, kar zadeva povišanje prispevkov. Eh, Irska je neutralna država. Kaj, kakšno jamstvo imam kot nekdo, ki podpira ta status, če zahtevam eh, povešanje prispevkov strani držav, zato da bi s tem okrepili financiranje kmetov? Kakšno jamstvo imam, da se to ne bo namenilo čemu drugemu, naprimer eh, obramnim projektom? Eh, in eh, temu, da se bo Evropska eh, unija vojskovala, namesto da bi hranila svoje ljudi. No, eh, jaz, eh, Ircev, ne bom eh, uspel prepričati z vašimi argumenti. Želimo hrano, ne pa bombe in metke. Tega smo imeli v preteklosti dovolj. Najlepša hvala, gospod Bogovič. Eh, tudi sam se strinjam, da je potrebno najprej zagotoviti zadostna sredstva in v Evropi se več ali manj članice NATO strinjajo, da je dva procenta BDP-ja potrebnega za obrambno varnost, eh, ko pa gre za evropska sredstva, evropski proračun, pa imamo težavo, da se šte ena cela tri procenta, kar je bilo zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta in predlog temelji na komaj ena cela ena prispevka v proračun. Zaradi tega je tudi posledica tega, da je tega ni, teh ni cela tri procenta BDP-ja, ki je zdaj namenjena za prehransko varnost, skoraj sedemkrat manjše od tistega, kar zahtevamo za vojaško varnost. Mislim, da to nekaj narobe in bomo imeli v prihodnosti velike probleme. E, predvsem problematičen je, eh, je veliko zmanjšanje drugega stebra. Ta drugi steber je namenjen da naredi, temu, da naredimo podeželska območja atraktivna za bivanje, da se podeželje razvije, da je poseljeno, da ga tudi, tudi digitaliziramo in da bodo mladi ostali na podeželju in pa ostali tudi v kmetijstvu. Bojim se, da je ta signal z tem krčenjem teh sredstev signal v napačno smer, kajti vekolikor ne bomo zagotovili kvalitetnih pogojev za bivanje, vključno s kvalitetnimi širokoposavnimi povezavami in pa so infrastrukturo potrebno na področju šolstva, sociale, zdravstva, poleg kmetijstva, enostavno mladi ne bodo bivali na podeželju. Sam se trudim skupaj s kolegom Šanjem, da tudi v projektu Pametne vasi usmislimo eh, ta razvoj podeželja. Hvala za podporo za Preparatory Action, za drugo fazo. Upam pa, da bodo tisti, ki snujejo finance, v, eh, za področje proračun bili bolj radodarni oziroma realni pri eh, eh sredstvih namenjenih za kmetijstvo in da se povrnejo vsaj na raven, kot so bile doslej. Pani predsednica, za vama. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, domnului raportor care a făcut o treabă excelentă. Hvala. Hvala. Eh, proučevalcu za odlično mm, delo. Zelo me skrbi zaradi rezov v drugem stebru. Obstajajo države, ki potrebujejo ta stebr in to zelo, zato ker potrebujejo naložbe v kmetijstvu, potrebujejo delovna mesta. In ta res je povezan z neposrednimi plačili. Vemo, da ta niso enakovredna v vseh državah članicah, čeprav imamo enake proizvodne stroške. Kaj ti pesticidi imajo enako ceno, gorijo imajo enako ceno in tako naprej. In še nekaj bi rada povedala v zvezi z neposrednimi plačili. Pri EU je moto združeni v različnosti, vendar potrebujemo enako vrednost, potrebujemo enake pogoje. Tako kot francoski kmetje. Je dobijo dvojni denar, glede na to, kar dobijo Romuni in oboje preživijo. Torej, jasno je, da romunski kmetje ne morejo tekmovati s francoskimi kmeti. In tu ne govorim le o Franciji. To je evropska težava. Dokler so proizvodni stroški enaki, je pravično, da so tudi subvencije za kmete v vseh državah članicah enake. Omenjali smo tudi delovne mesta. Vemo, da Romunija in druge države članice se soočajo z depopulacijo na podeželju. Če bomo zmanjšali drugi stebr, bomo prizadeli področja, kjer so težave najbolj akutne. Ne bomo imeli sredstev za to, da bi lahko uh, mlade pritegnili, da se preselijo na podeželje in da tam živijo s svojimi družinami. Prav tako smo menjali to, da kmetje ne smejo biti odvisni od neposrednih plačil in da bi morali dobiti prihodke z trga. Vendar moramo biti previdni. Trg se sooča s težavnimi pogoji. sooča se s konkurenco z izdelki iz Kitajske, Brazilije, Ukrajine in vsi ti izdelki so bistveno cenejši od proizvodov naših kmetov. In vprašati se moramo, ali se te države, torej te tretje države držijo enakih proizvodnih pravil kot mi. In strinjam se s tem, da moramo biti zelo previdni, kot so kolegi dejali. Ali potrebujemo krizno rezervo in kako jo bomo urejali, kajti obstaja situacija, ko moramo imeti dostop do takšne rezerve in nam to ni omogočeno. Imamo danes primer Romunije. Soočamo se z afriško prašičjo kugo in ne moremo dostopati do sredstev za krizno rezervo. In kmetje morajo ubijati svoje prašiče zaradi te bolezni. Ta bolezen je zelo prizadela Romunijo. Uh, Sveda pa so tudi druge države članice soočene s takšnimi težavami. Eh, ah, hvala. Gotovo veste, da sem proti kakršnim koli rezom v prihodnem proračunu za kmetijstvo. Morali bi hraniti vsaj takšen, vsaj takšen proračun, kot ga imamo sedaj, in mora odražati realno situacijo. Moramo reči, bobo, bob. Proračunske omejitve, s katerimi se soočamo zaradi brexita in tudi zaradi obramnih potreb, morajo pomeniti, da bomo povečali prispevek držav članic. Torej, ne pa, da pride do, do zmanjšanja kmetijskega proračuna, kar bo škodovalo našim kmetom. Komisija je predlagala zmanjšanje v drugem stebru. Komisija ne more na ta način uh, postopati, zato ker bo prišlo do neravnovesi, do povečanja neravnovesi, kajti v državah članicah Eh, v nekaterih državah članicah prišlo do še večjih neravnovesij in bo še uh, zmanjšalo konvergenco znotraj EU. Potem, kar zadeva najbolj oddaljene regije, ko je gospod Hogan šel na Azore, je dejal, da ne bo rezal za to področje. In pravzaprav potrebujemo povečanje za najbolj oddaljene regije, zato da se lahko odzovemo na težave zaradi inflacije. In mislim, da moramo tudi to omeniti v mnenju. Še enkrat eh, čestitke gospodu Jaru za odlično mnenje. Frank Belon, head of unit DGAGRI. Hvala. Z Frank Belong iz GD Agri bi se da vaše zvolite. Eh, hvala. Le nekaj kratkih komentarjev, kajti že v prejšnjem, na prejšnjem sestanku 10. julija smo imeli podrobno tehnično predstavitev glede večletnega finančnega okvira, tako da smo mi le na nekaj točk danes do povdne. Nekateri ste omenjali kontekst. Mislim, da je to zelo pomembno imeti v mislih, torej, da vemo, v kakšnem kontekstu smo pripravili večletni finančni okvir. Brexit je nekaj, kar je seveda pomembno, potrebujemo sredstva za druge politike in potrebujemo seveda uh, podporo za obstoječe politike, kot so kohezijska politika in kot je SKP. Komisija je zato pripravila uh, razumen, uravnovešen pr predlog, kjer je prišlo do zmanjšanja za neposredne plačila, vendar je to zmanjšanje zmerno. Za večino držav članic gre za manj kot 3,9 odstotno znižanje in pri nekaterih državah članicah je dejansko prišlo do povišanja neposrednih plačil. Hkrati predlog predlaga tudi večjo konvergenco glede neposrednih plačil po državah članicah. Tu smo vključili del, da bi imeli 50-odstotno zmanjšanje vrzeli med državami članice, ki, imajo, uh, ki so pod poprečjem EU. In tretji element je glede drugega stebra. Nekateri ste omenjali drugi stebr. Komisija v svojem predlogu želi povedati, da želimo ohraniti eh, ustrezno podporo podeželja, vendar eh, moramo vzpostaviti ravnovesje med financiranjem držav članic in Evropske unije in zato želimo spremeniti deleže glede sofinanciranja pri razvoju podeželja. Kar zadeva rezervni mehanizem, nekateri pozivate k manj birokracije, vendar mislim, da pri krizni rezervi smo res predstavili ponastavitev trenutni sistem. Ne deluje preveč zapleten, preveč je obremenilen tu, pa predlagamo nekaj, kar bo veliko bolj fleksibilno in s čimer bomo omogočili sredstva, ki bodo hitreje na voljo, če bo potreba po uh, izrednih ukrepih. In nov predlog glede kmetijske rezerve tudi želi uh, doseči to, da nam ne bi bilo treba vsako leto zmanjševati neposrednih plačil za kmete, zato bi financirali tak uh, krizni mehanizem. In torej s tem smo res dosegli poenostavitev, konkretno poenostavitev. V mnenju govorite tudi o ne m, mm, plačilu za 2020. To je ponestavitev. Lahko bi imeli alternativo, da bi še naprej imeli obstoječo prakso, da bi še naprej omogočili državam članicam, da zahteva poročila tudi leta 2021, vendar druga plat bi bila to, da bi potem morali imeti nadaljne reze v neposrednih plačilih, zato da bi zadeve vzpostavili ta 2021, tako da menim, da gre za bolj pragmatičen pristop in da imamo bolj preprost pristop. In zato to predlagamo tako, kot smo. Hvala za osnutek mnenja, eh, veselimo se predlogov sprememb in toliko za danes z moje strani pan poseł sprawozdawca pan poseł Linz. Sputlinz, pozwolite. Ja, vielen Dank, Frau ich kann... Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto kratek sem lahko, kolega Jar se veseli predlogov sprememb. Slišali smo veliko prispevkov, stališč, večina se jih je eh, nanašala na to, da nasprotujemo zmanjšanju sredstev. Zelo me zanima, kakšni bodo prispevki kolegi in kolege Hojtima, kolega Flenegera. Mislim, da sta ta dva prispevka nekako isto odstopala od uh, večine mnen, ki so bila danes izražena odboru. In kolega Jar bo potem seveda poskusil tudi zagotoviti ustrezen kompromis in posredovati odboru za proračun dober signal v imenu našega odbora. Hvala. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 31. avgust ob enih popovdne. Torej, to je rok za predloge sprememb 31. avgust ob enih s tem smo, v tem točki smo govorili dolgo, kaj te tema je zelo pomembna. Ko gre za sedanjost, pa tudi, ko gre za prihodnost, gre za oblikovanje prihodnosti kmetijstva. Sedaj obravnavamo torej finančni okvir in to mnenje je za pristojni odbor, odbor za proračun. Hvala za vašo razpravo. Hvala gospodu Jaru in gospodu Linsu. Imamo še eno uro oziroma nekoliko manj za dve točki, zato omejil čas za govor. Sedaj gremo naprej na točko 7. Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno porabo na okolje. Pripravljalec mnenja je gospod Rope. Pripravljal mnenje za odbor NVI glede direktive za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Namen tega predloga je, da bi zmanjšali ta vpliv na okolje, zlasti uh, na vodno okolje in da bi s tem tudi zmanjšali vpliv na človeško zdravje. To mnenje temelji na presoji vpliva, s katerim se je proučevalo škodljivo, eh, so se proučevala eh, škodljivi, škodljivi plastični odpadki v morju in eh, proučili so se plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki se najbolj pogosto najdejo na evropskih obalah in plažah. prav tako je treba obravnavati tudi opuščeno ribolovno okolje. Gospod Rope, izvolite. Ačiū, Hvala, gospod eh, predsed, predsednik. To je zelo pomembna tema. Mi bi ga morali že pred časom obravnavati. Kajti mi in širša javnost vidimo, da je plastika težava, da je to težava za zdravje ljudi, za zdravje živali. In hvala komisiji za pripravo osnutka direktive. Menim, da je to dober predlog zakonodaje. Vzpostavlja jasne cilje glede, kaj moramo storiti in kako bomo to storili, kako bomo dosegli rezultate. Komisija že govori le o makroplastiki in vplivu makroplastike na morje in vodno okolje. Smo pa priča tudi veliko mikroplastike, ki vpliva na živali, ki jo najdemo v prsti in potem konča v morju, v oceanih, in potem pride do rib in tudi na koncu zaključi pot v človeških telesih. No, tega pa se v direktivi ne obravnava. Torej, direktiva je gotovo velik korak naprej, bi jo pa še lahko izboljšali. lahko bi jasno definirali, kakšna so naše pričakovanja glede rezultatov. Plastika. V 50-ih se je uporabljalo le 5 milijonov ton plastike letno, sedaj pa se uporablja 300 milijonov eh, ton letno. Skratka, prišlo je do res izjemnega povečanja uporabe plastike in ta plastika pogosto konča med odpadki v morju. Vidimo plastične otoke v morjih in mikroplastika, ki sem jo že omenjal, se pogosto uporablja recimo, v kozmetiki za proizvodno zobnih pas, ki, jo, ki jih uporabljamo vsako jutro in potem speremo z vodo. Potem ta mikroplastika pride v vodovodni sistem oziroma v sistem kanalizacije, pride v morje in živali to zaužijo in tako naprej. Eh, kaj je zelo pomembno? Eh, relevantno je to, da je plastika poceni, zato se vedno bolj uporablja in se bo še bolj uporabljala, če ne bomo nič ukrepali. In ko gre za človeško zdravje, moramo izpostaviti mikroplastiko moramo uh, imeti konkretne roke, konkretne omejitve za države članice. Uh, za dr... Moramo zagotoviti vse 50-odstotno zmanjšanje plastike do leta 2025. In do leta 2030 pa mora biti zmanjšanje okoli 80 odstotkov. Lahko bi tudi predlagali, da bi komisija predstavila metode izračuna triletno in ne šestletno, kajti šestlet je predolgo obdobje. Potrebujemo torej tudi nekašen umesen pregled, tako da vidimo, kje smo, da vidimo, kakšne rezultate lahko pričakujemo od ukrepov, ki jih izvajamo. Komisija govori o krožnem gospodarstvu, in če je recikliranje enako in če se uporaba ne zmanjša, tega ne bomo dosegli. Če moramo govoriti o nestrupenem krožnem gospodarstvu, ko pride do poplav, suš in drugih ekstremnih vremenskih pogojev, se tudi poslabša stanje plastike in plastika se lahko spremeni zaradi vremenskih pogojev. Tudi to moramo upoštevati. Potem imamo še predlog, da bi države članice lahko uvedle uh, davek na plastiko. To bi lahko razširili. Če države članice tega ne bi uvedle, bi imeli lahko vsaj tržne omejitve, recimo v velikih trgovinah. Eh, bi lahko recimo rekli, da lahko plastične izdelke se prodaja eh, le v nekih zelo daljenih kotičkih. No, vidim, da mahate, gospod predsednik, tako da bom skušal zaključiti svojo predstavitev. V, v, v, v priponki A imamo seznam, ki ni izčrpen in moramo imeti uh, omejevalne ukrepe tudi za druge izdelke iz plastike. Evropska unija mora spodbujati vse proizvajalce, da uporabljajo čim manj mikroplastike, tako da mikroplastika ne pride v vodno in morsko okolje. Hvala vsem za vaš prispevek, mnenju, hvala vsem in veselim se. Eh, razpravi in vašim nadaljnim predlogom do jutri, tako da bomo lahko jutri skupaj s poročevalci v senci pripravili končno različico. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci, vsak dobi dve minuti, vsi ostali pa po eno minuto. Uh, eh, gospod Džufreda. Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu. Evropej za odpravljeno delo glede predloga komisije. To je predlog, ki je zanimiv zaradi svoje okoljske vrednosti, ko gre za obveznosti, ki jih uvaja, pa tudi zaradi komunikativne vrednosti. Gre za simbolično vrednost, ki je skladna z Evropo, ki želimo zgraditi in skladno z vrednotami, ki jih moramo deliti. Vedno bolj se zavedamo, kako pomembni so te cilji, kako globalni so te cilji. Torej, tu gre za nekaj, kar uh, se obravnava na ravni OZN, torej, ko gre za odpadke v morskem okolju. In moramo biti skladni torej, z Evropsko strategijo za plastiko v krožnem gospodarstvu. Pomembno je, pomemben je vpliv plastike, mikroplastike v prsti. To je še prav zelo pomembno in moramo eh, to eh, obravnavati skupaj z direktivo REACH in skupno strategijo in upam, da bomo to sprejeto tako, da se ne bomo eh, odvrnili od zasednega cilja naše direktive. Direkt komisija ne upošteva določenih vedikov, ki pa bi lahko bili zelo pomembni, ne le zaradi vpliva na kmetijstvo, temveč tudi zaradi vpliva na okolje. In sicer uh, vprašanje plastike v krožnem gospodarstvu. Pomembno je, da bi lahko našli alternative in morali bi tudi izpostaviti določena. Uh, vprašanja, ki niso bila obravnava, katere so alternativne rešitve, kakšen je čas za nadomestitev plastike, kakšna je cena teh nadomestitev in tako naprej. Kar zadeva odgovornost proizvajalcev, se strinjam s, s pristopom komisije. Proizvajalci morajo tako eh, deliti kot stroške za varovanje okolja. In mislim, da moramo tudi oceniti vzdržnost tega režima za proizvajalce, tako da spodbujamo mikro in mala podjetja, ki ne bodo mogli prenašati stroška teh reform. In to bomo predstavili v našem eh, naši blogi spremem, seveda pa me tudi zanimajo mnenja in predlogi eh, kolegov. Hvala, gospod Hajtema. Thank you very much, Sharon. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu za to poročilo. To je pomembna tema. E, priča smo plastiki v okolju in to me zelo skrbi. Potem pa vprašanje razmerja s kmetijstvom. To je zelo dobro vprašanje. To je vprašanje, o katerem moramo razmišljati. Zakaj? Zdi se mi, da mi v kmetijstvu in kmetje uporabljamo proizvodnje, za katere niti ne vemo, da je notri plastika. In kaj se bo zgodilo? Na neki točki bo do neke nevladne organizacije ali javne organizacije rekle, no, kmetijstvo uporabljajo plastiko, ki onesnažuje oceane, kmetje pa tega niti ne vedo. Želel bi preprečiti, da bodo kmetje krivi za nekaj, Eh, česar sploh ne morejo vedeti in kar ni njihova odgovornost. Rad bi se, rad bi se osredotočil na to v tem poročilu, da zagotovimo, da kmetje ne bodo pokrivem uh, eh, krivi za okoljske posledice zaradi uporabe plastike. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Oceani so pljuča naše zemlje in polovica, vse, polovica vsega kisika, ki ga odihavamo, je po zaslugi našega morja, ampak eh, vsake dve uri samo z nizozemskih dve, dva kvadratna kilometra plastike izpustimo v morje. Torej, plastika, pomeni, da pljuča naše zemlje počasi odmirajo. Evropska komisija pravi, da je Evropa v veliki meri odgovorna za te odpadke. To se mi zdi logično, ampak kljub temu je zelo dobro, da eh, enkrat Evropa pokaže s prstom nase. Zato se zahvaljujem eh, za eh, to, da se posvetimo, eh, za, za pobudo, da se posvetimo eh, skrbi za okolje, zemljo in živali. Vendar pa so tukaj pristojne tudi države članice. Na, v Franciji že imamo različne um, eh, nadomestne uh, ponudbe, prepovedi tudi v Italiji obstaja, prepoved tudi v Združenem kraljestvu bodo upeljali določeno prepoved, na nizozemskem pa tudi v če dali večji meri prepovedujemo uporabo balonov balonov. Torej, eh, v tem boju proti plastiki moramo spodbuditi Evropo, ni pa eh, dovolj, da se govori samo o drugih. Evropska komisija pravi, da je ta eh, predlog primeren za to, da se lotimo zelo pomembnega problema v Evropi, ampak potrebni so dodatni ukrepi, kajti preventiva je boljša od korative. Vsekakor je treba se posvetiti proizvodnemu procesu, tam je veliko več dobička kot pa pri ločevanju odpadkov tudi embalažna industrija uporablja 250 različnih eh, vrst eh, plastične embalaže in le del tega je mogoče reciklirati. Ampak gospod predsednik, eh, tudi um, police v supermarketih so polne s plastiko, skoraj da vse je zapakirano v plastiko in tudi naše sadje in zelenjava, tudi uh, kumare, um, cvetača je v plastični kodi, tudi uh, avokad tudi so v plastični a, posodici, pa potem še v plastični vrečki. Torej, vse te nepotrebne embalaže se je treba znebiti iz naših supermarketov. Zato se moramo tukaj dogovoriti za boljše dogovore proizvodnje z boljšimi cilji. Treba je poskrbeti za več a, predelave in recikliranja te plastike. Boj proti plastiki oziroma vojna proti plastiki se na srečo odvija že kar nekaj časa in upam, da bomo vsi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 Hvala, gospod predsednik. Menim, da je to zelo pomembna pobuda. Pomembno je delati na tem, da se zmanjša eh, količina plastike, vendar javne uprave in zakonodajalci in so zakonodajalci, kot tudi Evropski parlament, moramo dati zgled. Bom dala sama en predlog temu odboru. Morali bi eh, eh, ruskemu oziroma predsedniku parlamenta in političnim skupinam eh, reči, da moramo zmanjšati količino plastenk, če želimo zmanjšati plastiko, koliko plastike uporabljamo na sestankih s plastenkami. Menim, da moramo začeti najprej mi sami. Zato predlagam, da v imenu našega odbora napišete dopis, in prosite, da nam vodo dostavljajo v steklenicah in ne v plastenkah. Torej, naj sedaj še povem, da bomo predstavili predloge sprememb, zato da bi izboljšali to besedilo in da bi zmanjšali plastiko tudi v kmetijstvu. Pa Agera. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se z drugimi kolegi, z našim poročevalcem ta pobuda je zelo pomembna. Bom povedal nekaj glede predlogov v, v mnenju gospoda Europeja. 4, 7 sta tista dva, ki obravnavata mikroplastiko, to je zelo pomembno, zelo zanimivo, kaj te. Največ se uporablja mikroplastika, torej recimo v zobni pasti, v kremah je mikroplastika. To sta, torej to sta dva zelo pomembna predloga sprememb. Ne strinjam se s predlogom spremembe 5, kjer piše, da bi se morali boriti proti eh, ribolovnim orodjem. Ne menim, da je to preširoko. Ne moremo vseh ribolovnih orodij uh, združiti v eno uh, vrečo, v en koš vsega tega vreče. Tu želim več pojasnile. Potem pa predlog spremembe 6. Tu se govori o določenih regijah in državah članicah. Sama prihajam iz juga Španije. Mi veliko upravljamo plasti v kmetijstvu. Vendar naj povem, da se tudi reciklira plastika in da to počnemo v veliki meri. So plastiko, ki se lahko reciklira, se reciklira in se ta odkupuje od kmetov. Tista plastika, ki pa se ne more reciklirati, pa za njo plačuje kmet. In torej v te, tem predlogu spremembe se omenja Španija, vendar naj vam povem, da se pri nas v kmetijstvu zmanjšuje plastika in to je zgled, ki bi si ga lahko vzele tudi druge države članice. Pani... Ah, prosim, res moramo se držati časa. Gospod Hojsling, izvolite. Ja, Prvo se zahvaljujem kolegu, ampak eh, zelo jasno moramo povedati tudi, da predlog komisije predstavlja le 1,5 odstotka komisije oziroma obsega toliko plastike in to, kar Eh, pogrešamo, je problem eh, kmetijstva. Glede deset odstotkov snovi, ki se uporabljajo v kmetijstvo, naprimer, če samo pomislimo na polja špargljev ali pa drugot, le deset odstotkov te plastike se sploh reciklira in to je problem. In koliko potem to eh, ostane kje drugje, veliko se jo zažge, to ni recikliranje. In če si potem pogledam, kakšne so bile lani količine, ki so zelo pomembno zrasle, je to zelo velik problem. In ne le v povezavi z osnaževanjem mori, temveč z strupenimi snovmi, z strupljemo na šatla, tudi to se moramo zavedati. Zato moramo resnično razmisliti o tem, kako bomo vso to plastiko v kmetijstvu lahko zmanjšali, eh, skrčili na uporabo, morda tako, da bi uh, vsak, da pač ne bomo imeli v vsakem um, letnem času na voljo vseh sadežev v Evropi, ki bi pravzaprav bili zreli tako ali tako čez tri ali štiri tedne. Gospod Kaputo. Hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljal tega, kar so dali drugi kolegi, bi pa rad izpostavil dejanski problem, ki se mi zdi zelo pomemben onesnaženje s plastiko je zelo pomembna težava, zato moramo odločno ukrepati. Potrebujemo ukrepe, ki morajo biti čim bolj dolgoročne in daljnovidne. Če bomo prepovedali plastične uh, proizvode za enkratno uporabo, jo bomo nadomestili z celulozo, ki se večinoma proizvaja na kitajskem. In torej to je težava, ki ga moramo že sedaj obravnavati. Potem pomembno je torej, kak, kako bomo reciklirali materijale kak, in s čem jih bomo nadomestili. To je zelo pomembno, kaj ti tudi celulozni proizvodi uh, lahko uh, povzročajo nesnažne, ki bo sicer drugačno. Torej moramo biti daljnovidni in moramo tudi razmišljati o tem, katere alternative so nam na trgu, tako da bomo uh, uh, videli, kakšne so zahteve na trgu in kaj je na voljo. In moramo uh, preprečiti, da ne bomo prišli z dežja pod kap. Hvala, jaz sem zelo kratka. Poleti sem uh, dobila izdelek iz ostankov kmetijstva. Torej, v kmetijstvu uh, obstajajo različne možnosti, tudi v odboru za okolje smo rekli, da pre, po, uh, podpiramo to, te predloge komisije, uh, da se torej s tem loti, vendar pa je seveda potreben tudi določen material. In če samo pogledam, koliko milijard evrov je potreben za raziskave, je treba vsekakor uporabiti. Uh, ta sredstva in eh, pre predstaviti tudi možnosti krožnega gospodarstva za kmete, kjer dejansko možnosti so. Hvala, gospod Tegnju. V kmetijstvu uporabljamo ogromne količine plastike za silažo, za pokrivanje tal nad uh, sveže pokritim uh, pridelkom, da ga uh, obvarujemo pred zmrzaljo. Velike količine moje podjetje oziroma podjetje v mojem volilnem okraju je pravzaprav razvilo metodo degradacije te plastike z dodajanjem neke kemikalije in degradacija se lahko potem tudi preloži za določeno obdobje. Vendar pa so se soočili z veliko težavo pri evropskih ustavah ustanova, kjer so skušali dobiti odobritev za to. Dobili, dobil sem nekaj te plastike, eh, ki so jo tretirali in dal sem jo v svojo pisarno in dejansko je s časoma izginila. Torej, možnost je, da omogočimo eh, cvetenje inovacij, ne pa da jih oviramo. Hvala. Gospod Flanagan. Um, ko je nekaj pomembna tema v parla eh, parlamentu, je tukaj ljudi veliko, mnogi pravijo, da je to pomembna tema. Je za tiste, ki so ostali tukaj, ampak vsekakor je to pomembna tema, kajti slepimo se že kar nekaj časa. Uh, In uh, to ni prav, ampak zdaj se moramo dejansko spoprijeti s tem problemom. Zamisel tega, da bi to uh, vrgli stran, uh, je bil začetek tega slepenja, kajti ne morete nekaj uh, vreči stran, razen če to z raketo ne pošljete z planeta. To bo ostalo tukaj in spoprijeti se moramo z dejstvom, da ko enkrat uporabimo to plastiko, da je treba s to plastiko nekaj storiti, kar ne bo škodilo okolju številka ena, ki jo lahko storimo, je, da se te plastike v prvi vrsti sploh ne uporablja. Torej, ustvariti moramo položaj, ko bomo kmetem omogočili odmik od plastike in od sploh uporabe te plastike, bodi si z biorazgradljivo plastiko ali pa eh, s tem, da se zagotovi takšna embalaža za krmo, ki jo potem živali lahko pojejo. Torej, veliko tehnologije je že razvite, ampak bil pa bi previden pri eni stvari, ki se navezuje na to, kar je povedal poslednji poslanec Egnjo. Ta tehnologija je odlična, vendar pa smo dobili tehnologijo že tudi v preteklosti, ki je trdila, da je bila plastika biorazgradljiva, ampak v resnici se je potem samo razdrobila v mikroplastiko, ki je nisi več videl, vendar pa je bila še vedno prisotna v okolju. Torej, ne morete kar tako vreči stvari stran. Gospod Bogovič. Vsi se strinjamo, da je mikroplastika velik problem in tudi to, da je kmetijstvo eno od tistih področji, ki uporablja veliko plastike. Eh, zato eh, podpiram duh tega poročila. Hkrati me pa zelo veseli in mislim, da treba temu poročilo še dodati in bom tudi za manj to storil, da omogočimo razvoj eh, biogospodarstva, kajti razvoj biorazgledljive bioplastike je eno od možnosti, ki je eno od možnosti, ki jo konec koncev tudi znotraj desetih milijard eh, denarja eh, v okviru Horizona za raziskave predvidevamo za bodoče. Evropska unija prav, da to podpira razvoj in eh, bioplastika je lahko tudi za kmetijstvo priložnost, ne samo problem, ki se danes pojavlja in mislim, da gremo v pravo smer in da Evropska unija mora to smer tudi podkrepiti, smer pridelave več eh, razgradljive bioplastike. Dziękuję. Pani poseł Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta é, de facto, uma questão muito importante. Gospa Ribeiro, e, gospod predsednik, to je zelo pomembna tema gospodarsko gledano in ko govorimo o zaščiti okolja in o varstvu e, ljudi, zdravja ljudi, prav, e, seveda naše življenje je prepleteno z morjem, morje je naša identiteta, torej ne glede na ceno se moramo zauzemati za naše morje, tako tudi v povezavi s kmetijstvom in uporabo plastike. Najprej naj povem, da kmeti uporabljajo plastiko le, kadar je to res nujno potrebno. Prav tako pa lahko ima seveda uporaba plastika tudi pozitivne učinke na okolje, ko se uh, borimo proti uporabi pesticidov in herbicidov. Torej, plastike ne moremo kar tako ignorirati in ožigosati. Zelo selektivni moramo biti pri temah uh, in. Uh, to selekcijo praviti skrbno. Imamo določene znanstvene raziskave o uporabi mikroplastike in o biorazgradljivosti plastik, ki niso nujno škodljive za okolje in ki jih je mogoče tudi reciklirati. Gospod Martinez za minuto, gospa Mart, Magenez za minuto minuto, samo 30 sekund potrebovala. To je zelo zapletena tema in mislim, da javnost zahteva odpravo vse plastike, vendar bi ta smer pomenila določene posledice. Mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kako bomo upravljali odmik od plastike, tako v kmetijstvu kot v družbi nasploh. Tisti, ki redno letimo z letali in uh, tam uh, popijemo. Uh, uh, kavico in uporabimo plastično, plastičen pribor. Mislim, da je treba začeti prav v uh, letalski industriji, kajti v kmetijstvu dejansko s plastiko lahko zaščitimo hrano, povečamo donosi, eh, donosnost in potrebujemo določeno tehnologijo, ki bo nadomestila to rabo, ohranila prednosti in se izognila škodam, ki jo povzroča uh, plastika v družbah. Torej, pri našem pristopu moramo biti bolj analitični. Ja, fin dank, Herr Vorsitz. Gospod Des, hvala lepa. Zaradi drugega termina nisem mogel biti vse čas tukaj, ampak zelo na kratko bi nekaj dodal. Na področju občin smo že pred 20 leti zgradili napravo za izgorevanje, za sežiganje, ki se izkorišča in to lahko uporabljamo za uh, energijo, pravzaprav nafto, ampak tudi uh, različne pridelke. Uh, Torej, vprašanje je, ali se te eh, snovi ustrezno zbira in potem predela. In če bomo uporabili te surovine za proizvodnjo energije, je to ener proizvodnja energije v drugi fazi, kjer lahko nadomestimo tudi, naprimer, eh, polščine. Prav tako eh, pa lahko s tem omejimo vpliv na okolje. Hvala, predstavitelj komisije, pan Kestusis. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospodu Storkasu v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa tudi poročevalcu za osnutek mnenja. In vem, da se je razprava v parlamentu že začela in ista tema se bo danes obravnavala tudi v odboru za okolje, za ribištvo in tako naprej. Torej, pomembno je, da o tej govorite tudi tu. Uh, Z velikim zanimanjem smo prebrali osnutek mnenja in opažamo, da poročevalec eh, priporoča pomembne nove ukrepe, ki jih bomo temeljito analizirali. Seveda cenimo večjo raven ambicij, vendar pa se zastavljajo določena vprašanja in smo tudi previdni. Kajti strinjamo se, naprimer, da je plastika v kmetijstvu pomembna in da to onesnažuje tla in najde svojo pot potem v reke in v morja, kajti večina tla plastike se odlaga v tla, pa jo v morju najdemo predvsem v obliki mikroplastike. Torej, če imamo pred očmi še načelo sorazmernosti, se želimo osredotočiti predvsem na odmetavanje mikroplastike na evropskih obalah. Da pa bi se področje uporabe direktive širilo na druge izdelke brez jasnih izdelkov, to morda ni zelo priporočljivo, še zlasti, ko govorimo o morskih odpadkih. Kljub temu pa bi se načeloma strinjal, da trenutna praksa od, od, od, odmetavanja plastike in mulčenja te plastike v zemljo, da to ima pomemben vpliv na okolje. To je bilo priznano tudi v strategiji za boj proti plastiki, ki je bila sprejeta na začetku letošnjega leta in v kateri pozivamo k bolj trajnostni rabi eh, plastike in k večjemu zbiranju in recikliranju te plastike da bi zmanjšali vpliv na okolje. Odgovornosti eh, oziroma scheme za odgovornost proizvajalcev očitno v nekaterih državah članicah delujejo in pravzaprav bi vas spomnil tudi na revizijo uh, uredbe o pesticidih, kjer prav tako ima plastika določeno vlogo. Torej, mikroplastika je pom, eh, pomemben uh, dejavnik skrbi, vendar pa se obravnava tudi že drugot, naprimer v uredbi rič, medtem ko plastika iz tekstila, iz pneumatik in iz drugih virov in eh, peleti, ti se obravnavajo ločeno. Obstajajo še nekatere druge teme, ki so zelo pomembne, če mi dovolite še nekaj trenutkov. Kar zadeva zmanjšanje porabe za 15 in 30 odstotkov. Tukaj cenimo ambicijo poročevalca, vendar pa gre to daleč prek eh, tega, kar smo ocenili v eh, oceni učinka, kajti nimamo osnovnih podatkov. Potem pa kar zadeva kontejnerje in zgornje ravni države članice bodo se morale v veliki meri potruditi, če bi želele doseči te cilje, ampak direktivo bomo vsekakor pre, uh, preučili in pregledali čez dve leti in takrat bomo potem že tudi imeli na voljo te izhodišne podatke in takrat bomo potem lahko popravili tudi cilje. Pravzaprav me čas uh, Za revizijo direktive ne eh, k, skrbi, kajti sedaj se predlaga šest let in, se predla, in vi pa predlagate tri leta. Uh, torej to me ne skrbi, tako da bomo eh, lahko to dodatno preučili. Prav tako sem eh, vzel na znanje vaše močno stališče, kar zadeva odpravo trgovanja z prepovedanimi s UPI. Zelo nas skrbi bioraz, biorazgradljivost, kajti zelo pogosto se to izkaže za lažno prednost, vendar pa puščamo vrata odprta, kajti če dejansko naletimo in najdemo biorazgradljivo plastiko, ki bo biorazgradljiva tudi v morskem okolju, zakaj potem te izjeme ne bi upoštevali ali o nje razmisliti, vendar pa v tej fazi teh dokazov še nimamo, torej še ni pravi čas. Potem pa kar se zadeva polisterena, ja, res je, to je problematična plastika, vendar pa ta predlog ni specifičen glede vsebine, govori o nekaterih izdelkih, ne pa o, plast, o plastikih samo, kajti polipropilen in PET je lahko prav tako problematičen kot poliestireni. Torej tukaj ne govorimo o specifičnih plastikah, temveč o izdelkih. Poliestireni in druge plastike pa bodo obravnavane v prihodnih revizijah direktive o embalaži in odpadkih iz embalaže, ki. Um, je del naše strategije za boj proti plastiki. Torej, s tem se zahvaljujem eh, temu odboru, pa tudi poročevalcu za zelo dobro poročilo in veselimo se že tega, da bomo lahko združili vse te dobre zamisli v končno poročilo parlamenta. Hvala. Bardzo dziękuję. Popravki do 31. Najlepša hvala. Torej, rok za predložitev predlogov sprememb je 31. avgust ob eni uri popovdne. Sedaj pa še zadnja minuta za gospoda poročevalca. Najlepša hvala. In kot vidim, se večinoma tukaj strinjamo. Seveda ne bomo mogli vsega postoriti čez noč. Vendar pa to, kar lahko storimo danes, tudi moramo storiti danes. In presenečen sem bil, kajti nedavno sem obiskal supermarket v Litvi in vsaka kumarica je bila zavita v plastiko. Tega si ne mogoče, to si je ne mogoče predstavljati. Danes, naprimer, v hotelu sem videl tam kozarček in ob kozarčku je bila na voljo še plastična skodelica, ki je bila prav tako ovita v plastiko. Vse to je nesmiselno. Torej, tem stvarem se je treba posvetiti. Plastiki v teh primerjih se je prav gotovo mogoče ogniti. In zelo vesel sem, da se strinjate z mano, da moramo tukaj stopati naprej po tej poti, tako da bomo pripravili končno obliko besedila. Hvala lepa, naj ponovim. Torej, eh, predlogi sprememb do 31. augusta ob enih popovdne. Potrebujemo torej več eh, izobraževanja, več informacij in več finančnih spodbud. Potrebujemo pa tudi več raziskav, ki bodo preučevale nove tehnologije na področju eh, nadomeščanja plastike in recikliranja plastike, kajti verjetno ni mogoče doseči popolne biorazgradljivosti, saj jaz bi si tako mislil. Tako da hvala za to razpravo, nadaljujemo s točko 8, uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike. Poročevalka pri tem ne, poročevalec pri tem mnenju je gospod Kaputo. Eh, Gospe in gospodje, 20 minut še imamo za to razpravo. Gospod poročevalec, ne bom omejeval vašega časa, tako da kar izvolite. Grazie. Hvala. Hvala, gospod predsednik. To mnenje za odbor NVI je za zelo pomemben tehničen predlog in sicer glede izboljšanja zakonodaje na področju okoljske politike. Gre za uskladitev, izboljšanje skupaj z vsemi dejstvi pri oblikovanju delovanja okolje, da povečamo preglednost za državljane in da poenostavimo komuniciranje za to, da bi zmanjšali upravno breme. Gre za izboljšanje preglednosti in ponestavitev direktive o živalih, ki se uporabljajo v znanstvene namene. To je direktiva 2010-63. Zlasti vzpostavitev podatkovne zbire z odprtim postopom, ki bo osebovala statistične podatke. Ta prosto dostopna zbirka podatkov bo omogočila veliko rednejše spremljanje uporabe živali v znanstvene namene. Uh, ter dostop do informacij o postopkih, ki se jim dogaja zlasti, gre za nečloveške primate, vendar je prav tako potrebno pripraviti eh, zahtevo po poročnem preventivnem svetu, zato da imamo splošen pregled in razlago neobdelanih statističnih podatkov iz podatkovne zbirke. Torej, eh, gre za uh, spremembo direktive o živalih, ki se pravijo v znanstvene namene in pogosto nimamo uh, dovolj informacij o tem, kaj se z njimi dogaja in zato je pomembno, da 10. novembra 2020 bo poročilo pripravila komisija in potem vsakih pet let na osnovi podatkov, ki bo dobila od držav članic in bo predstavila parlamentu. To izvajanje te direktive, torej direktive o živalih, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Toliko. Bardzo panu dziękuję. Świetnie, świetnie. Odlično opravljeno, gospod, najlepša hvala. Zdaj pa poročevalci v senci. Najprej gospa Sandra, dve minuti. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Ta točka, ki jo obravnavamo, se mi zdi ključnega pomena, pomembno je vedeti, kako bo komisija, kaj bo komisija onkraj tega, da bo zgolj obravnala poročene držav članic. Tu govorimo o več direktivah in sama se bomo osredotočila na dve. Direktiva o okoljski odgovornosti, ko gre za preprečevanje okoljske škode in uredba o obveznostih tistih, ki proizvajajo les in lesne proizvode. Letos avgusta sem doživela dve izkušnji, ki sta bili zelo negativni v Galiciji. In rada bi ustrajala pri tem, da gre komisija onkraj tega, kar predlaga. Ne moremo govoriti o tem, da dovolimo vpliv na okolje, ki uničuje pod, podeželje, ki unesnažuje vodo in uh, tla. To, kar se dogaja v Galici pri gradni določenih prog, je izjemen. In potem bili smo priča sekanju gozdov in vprašanje odgovornosti podjetij, ko pride do okoljskega vpliva, ki je zelo velik, ali pa ko se škoduje dediščini. In to se dogaja v Galiciji in zelo pogosto. Zato menim, da komisija mora storiti več, ne pa da zgolj posluša in pripravlja poročila na podlagi tega, kar poroča država članice. Mora preverjati, mora imeti ukrepe za to, da se dejansko izpolnjujejo direktive in uredbe. Sicer gre zgolj za mrtvo črko na papirju. In kaj družba ugotavlja, da mm, se Evropska unija zelo prizadeva za to, kar škoduje celotni, celotni družbi, uh, To, kar je pa koristno, recimo te direktive, ki se dobro namo, torej, ko gre za okoljsko zakonodajo, pa se prav nič s tem ne ukvarja in prav nič ne naredi za to, da bi se zaezile te situacije, ki se stalno dogajajo. Gospod Bajc. Um, ja, ich kann nicht ganz erkennen, auch wenn ich. Ja, torej ne znam prepoznati uh, vsega, ampak pozdravljam tukaj okoljske ambicije svoje kolegice. V povezavi s tem poročilom pa je zelo pozdraviti to višjo obveznost poročanja komisije v Evropskem parlamentu in držav članic, tako da podpiram ta predlog v polni meri. V zadnjem členu se potem opisuje tudi cilj namreč da bi države članice naj po potrebi preverjali, v kolikšni meri, uh, zmanjšujejo uporabo živali v teh preiskav. In to se mi zdi centralno, kajti statistika sama še ne privede do ničesar, razen da ugotovimo, koliko eh, trpljenja povzroča določene industrije, še zlasti kozmetika. Torej, zelo pomemben je eh, opis statistike, da želimo s to statistiko prispevati k temu, da bo prišlo do manjše eh, količine preizkusov na živalih in do manjšega trpljenja, ter da se bo promoviralo alternative. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljni govorniki. Besedo bom dal direktorju Generalnega direktorata za okolje. Gospod Reo Čorbalo Doldejo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In tudi sam se zahvaljujem poročevalcu in poročevalcem v senci za ta zakonodajni predlog in za vaš poskus, da bi se strl trd oreh tega zakonodajnega predloga in da bi razumeli, kaj pravzaprav sploh predlaga komisija. Še zlasti bi se zahvalil pred, um, poročevalcu za to, da je združil uh, tukaj različna mnenja. To je razvidno iz njegovega uh, poročila, torej skoraj pri vseh vidikih tega zakonodajnega predloga obstajajo različna mnenja v Evropskem parlamentu, še zlasti pa v odboru za kmetijstvo. Evropska komisija pa prav tako ima drugačno mnenje v veliko uh, stvarih. Le ena stvar pa je tista, kjer je poročevalec o senci pri tem tudi ustrajal, kjer obstaja zdaj še vedno uh, različnost pogledov. To zadeva predlog spremembe, ki z, uh, govori o. Torej, predlog spremembe direktive o preskusih na živalih. Komisija je predlagala, da bi se uh, črtala konvencionalna poročila, ki se doslej redno pripravljajo in predla predlagajo uh, Evropskem parlamentu in svetu. Tukaj pa parlament ustraja pri tem, da je treba sistem poročanja posodobiti in da se tudi ohrani bolj konvencionalno poročanje. Uh, Jaz pa bi ustrajal in bi tudi povabil eh, poslance tega cenjenega odbora, da znova razmislijo o svojih pogledih in da se strinjate bi strinjali o, z mano, da bi bilo treba odpraviti obveznost konvencionalnega poroča. Naj omenim še to dejstvo, da Evropski parlament ne bo s tem taval v temi, če bo konvencionalno poročanje odpravljene, kajti komisija uh, predlaga eh, prenovitev obstoječega sistema poročanja in sicer tako, da bi opolnomočili javnost v državah članicah, hkrati pa bi obvezali države članice, da dajo na razpolago agregirane in eh, smiselne podatke o tem, kako ravnajo skladno z različnimi direktivami, ki so zajete v tem predlogu. Torej, države članice bodo še naprej dajale na razpolago uh, podatke Evropske komisije, Evropska komisija pa je še naprej dolžna poročati parlamentu in to na letni ravni, hkrati pa je dolžna poročati tudi svet Evropske unije. Seveda pa se tukaj sklicujemo na neke vrste statistično poročilo, vendar pa ti podatki nikoli ne bodo predstavljeni parlamentu ali svetu kar v obliki neke verige števk in številk. Uh, komisija bo vedno izpostavila in poudarila tisto, kaj so rovi podatki pomenijo v smislu skladnosti z različnimi obveznostmi, ki izhajajo iz posameznih direktiv. Parlament bo torej vedno lahko nadzoroval način skladnega ravnanja držav članic uh, z obvezami iz direktive na področju testir, uh, eh, uporabe živali v, tes, uh, v uh, testiranju in tudi bo lahko nadzoroval, kako komisija izvaja svoje dožnosti uh, Eh, da zagotavlja skladno s temi direktivami. Torej, če se boste strinjali z odpravo 75. Eh, člena, kot predlaga komisija, se ne boste odpovedali ali odrekli nobeni pravici nadzora, ki jo imate nad državo članico, državam, eh, Evropsko komisijo in svetom. Tako da bi vas prosil, da znova razmislite o tem predlogu spremembe. Seveda pa sem vzel na znanje tudi opažanja in komentarje, ki uh, so jih izrazili drugi soporočevalci. In želel bi vas spodbuditi, da razlikujete med splošnim pregledom skladnosti z različnimi obveznostmi in direktivami ter po drugi strani primeri specifične skladnosti ali pomankanja zagotavljanja skladnosti na terenu. In lahko vam zagotovim, da komisija tukaj zasleduje dvojni pristop. Torej, videti moramo celostno sliko in ta zakonodajni predlog govori o celostni sliki in o tem, da bi se posodobil sistem poročanja na področju okolja sočasno pa bi torej opolnomočili javnost v državah članicah ter podali ta pregled uh, in uh, celostno sliko na tak način, da bo jasnejši političnim ustanovam v Evropski uniji. Druga stvar, ki pa sicer je povezana s to celostno uh, sliko, pa so te ključne stvari, ključni vidiki, ki ste jih omenjali, ki so se naprimer stvari, ki so se dogajale v Galiciji in vsekakor bomo temu področju posvetili tudi ločeno pozornost. Vendar pa ne glede na to, gre za ločeno temo in gre za posamezne primere neskladnega ravnanja. Tako da hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Hvala lepa tudi gospodu direktorju. Sedaj pa znova dobi besedo poročevalec. Hvala, predsednik. Torej, eh, bi se na kratko odzval nekaj. Kot sem že prej dejal, gre za zelo tehnično mnenje, s katerim se želi povečati preglednost za evropske državljane, pa tudi zato, da se izboljša zakonodaja na področju okolja Ehm, to mnenje bo gotovo prispevala k večji refleksiji. Vendar glavni cilj, ki se ga moramo zastaviti in ga imeti vedno v mislih, je, da ni dovolj tega, da imamo uh, voljo do poročanja. Ne, moramo natančno povedati, kako Eh, bo, bomo seznanjeni s podatki, eh, torej in kako bo komisija zagotovila harmonizacijo poročanja o okoljski politiki. Menim, da eh, bomo morali bolje komunicirati in da bomo našli bolj reši, boljše rešitve, kar je v interesu državljanov. Bardzo dziękuję panu nie pośle zamekamo tem. Torej, najlepša hvala gospodu poročevalcu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Predlogi sprememb morajo biti predloženi do 3. septembra, torej nekaj več časa je na voljo. Gospe in gospodje, znova se popovdne sestanemo ob pol treh, zdaj pa sledi sestanek koordinatorjev. Vendar pa uh, preostali del seje se nadaljuje ob 14.30. Zdaj bomo imeli petminutni tehnični odmor in zatem bomo začeli sejo koordinatorjev. Hvala. Hvala tudi tolmačem. Nekateri eh, bodo torej zdaj tudi odšli, vsi pa ne.